gospod komisar. Sedaj pa prehajamo na čas za vprašanja komisiji. Torej, prvo vprašanje je vprašanje številka 15. Eh, Obvešam vas, da bomo zaključili ob 20.30, nekaj časa smo torej že izgubili. Prvo vprašanje je vprašanje 15. Gospe Gutierrez Cortines, njeno logo je prevzel gospod Garedo. Najprej bo spregovorila gospa Gagan Quinn v imenu komisije. Izvolite, ko boste pripravljeni. Najlepša hvala, predsedujoči. Prvi del vprašanja gospe Gutierrez Cortines govori o tem, ali je postopek za izbiro direktorjev skupnih netoloških pobud tak, da zagotavlja eh, neodvisnost od vpliva velikih družb. Odgovor je da tukaj sledimo smernicam za eh, imenovanje vodilnih v eh, institucijah in drugih organih skupnosti. To velja za vsa telesa Evropske unije in izbirni postopek je skladen eh, z postopki v regulatornih in izvršilnih agencijah. Torej, tako kot druge, proces temelji na kompetenci, na vrlinah in zagotavlja eh, nepristranskost. Vse delo pa opravlja posvetovalni odbor za imenovanje. E, tukaj so sicer zastopani tudi predstavniki industrije, to pa je tudi edino mesto, kjer imajo ti pravzaprav e, svojo vlogo. E, Potrebno se je zavedati, da uh, so operativni stroški skupnih tehnoloških pobud eh, deloma kriti strani industrije do 67 odstotkov. Obe tehnološki pobudi na področju uh, nanotehnologije uh, sta tak primer. In gre pač za to, da so skupne tehnološke pobude javno-zasebna partnerstva. Drugi del vprašanja pa govori o tem, ali v procesih izbire uh, upoštevamo zavezo Evropske unije za mala in srednje velika podjetja. Delovanje skupnih tehnoloških pobud in izbira osebja mora temeljiti na kompetentnosti uh, Eh, vendar pa je spodbujanje malih in srednjih velikih podjetij eh, pomembna pobuda komisije. Težko pa je to prevesti v proces izbiranja izbire oseb za vodilna mesta. Izvršni direktor in njegovi zaposleni morajo spoštovati etični kodeks in na ta način eh, oziroma zaradi tega ne smejo zastopati nobenega specifičnega interesa niti malih in srednjih velikih podjetij, niti velikih podjetij. Predvideni so tudi disciplinski postopki za kršitve te obveznosti. Uh, Eh, direktiva o skupnih tehnoloških pobudah pa spoštujejo oziroma upoštevajo mala in srednje velika podjetja in spodbujajo tudi sodelovanje predstavnikov malih in srednje velikih podjetij v nadzornih in svetovalnih organih. Najlepša hvala, gospod Garine. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, hvala, gospe komisarki. Parlament in komisija imata enake cilje, vendar mislim, da preveč pravniški pristop tukaj ni produktiven. Skupne tehnološke pobude so pomembne in pomembno je, da se predviden postopek za izbiro osebja in vodilnih spoštuje. Tisti, ki pridejo na o, o, oži izbor, ne smejo izhajati iz o, eh, velikih podjetij. v, v enem primeru so bili na ožem seznamu trije, eh, na koncu je ostal samo še eh, en kandidat, ki je prihajal iz malega oziroma srednje velikega podjetja, eh, ki pa je bil konec koncev v eh, določenih organih Toyote in še enega velikega avtomobilskega proizvajalca. Eh, torej mislim, da morate biti vsekakor zelo pozorni na te izbirne postopke. No, eh, pol minute imate na voljo za dopolnilno vprašanje, samo toliko, da vas opomnim. Gospa komisarka, se želite odzvati na to? Uh, No, vsekakor sem pripravljena podrobneje spremljati oziroma preučiti to vprašanje, kot ste predlagali. E, obratovalni in operativni stroški e, s, e, so deloma e, pokriti strani industrije in določena mera sodelovanja strani industrije je predvidena, kot sem že omenila. Eh, ključno vlogo pa imajo eh, uradniki komisije, ki so eh, v večini, kar zadeva postopek izbire. Industrija je upletena na dva načina. Eden od treh članov v vsakem predizbornem odboru je iz industrije, drugi, druga dva pa sta eden z generalnega direktorata komisije in pa direktor eh, pristojnega generalnega direktorata. Eh, tudi eden v posvetovalnem odboru za imenovanja prihaja iz industrije, ki pa nima eh, glasovalnih pravic, ostalih šest pa je predstavnikov komisije. Tudi kar zadeva pobudo za vodik tukaj je že v sami uredbi zapisano, da je vsaj eden od predstavnikov v eh, upravnem odboru predstavnik malih in srednje velikih podjetij. Ampak, kot sem že povedala, bom z veseljem eh, bolj podrobne preučila te postopke v prihodnje, kot je kot poslanec predlagal. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa prehajamo na 16. vprašanje gospe Senišin. Gre za pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Na vprašanje bo odgovoril gospod Šemeta, takoj, ko se bo usedel na svoje mesto. Uh, honorable member, accession of the spoštovane poslance, spoštovane poslanke, pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin ne bo vplivala na način, kako sodba Evropskega sodišča za človekove pravice se izvaja v tisti državi članici. To pomeni, da sam pristop lahko ustvari obveznost samo na podlagi konvencije in ko je potrebno, ko se to uporablja, tudi ustreznega protokola h konvenciji, ki ga lahko Unija ratificira, če to zadeva akte in ukrepe, ki so jih sprijeli institucije, organi in agencije Unije, ne pa, ko gre za dejanja in ukrepe, ki jih sprejme država članica. Ne načrtuje se uvedba nobenega novega evropskega mehanizma za spremljanje in izvajanje sodb. Evropskega sodišča za človekove pravice, saj ni pravne podlage za to. Protokol številka 8 k Lizbonski pogodbi v bistvu celo zahteva, da pristop Evropske unije ne vpliva na pristojnosti Evropske unije, na pooblastila njenih institucij v zvezi s stanjem v državah članicah. To je povezano ne samo na področju uporabe vsebinskih obveznosti, Evropske unije, ampak tudi na način, kako se izvajajo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice proti neki državi članici. Hvala. Vprašanje. Hvala, gospod komisar. Dopolnilno vprašanje. Gospa Seniši, izvolite. Dziękuję bardzo. E, Hvala lepa. Želim se zahvaliti komisarju za njegov odgovor. Žal pa zame to ni zadovoljiv odgovor. Nadzor oziroma spremljanje ter izvajanje sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice je po mojem mnenju nujno, kajte države članice se temu izogibajo. Moje vprašanje se je v bistvu nanašalo na na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. v kateri je sodišče razsodile o primerih nasilja v razredih, v šolah in na polski primer poučevanja etike predsedujoče prekinjam gospo Senišin. Mislim, da je, razumemo, kaj ste želeli vprašati. Komisar je slišal, kaj ste želeli povedati. Gospod komisar, izvolite. Uh, to, uh, to... Hvala lepa. No, bom poskusil odgovoriti na vprašanje. Kadar države članice delujejo v okviru zakonodaje Evropske unije, morajo spoštovati človekove pravice, kot so zapisane v listini človekovih pravic in v zakonodaji Evropske unije. Vsaka kršitev lahko vodi do postopka za obravnavanje kršit pred Evropskim sodiščem v skladu z 258. členom pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. To je edina pravna podlaga, ki jo ima Evropska unija na voljo za to, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic v državi članici. Kadar pa države članice delujejo izven področja delovanja evropske zakonodaje, pa nimamo pristojnosti. Zato Evropska unija ne more spremljati na splošno, ali država članica spoštuje temeljne pravice, ampak tudi ne more spremljati, ali država članica izpolnjuje sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Hvala. Zdaj imam dve dobunini vprašanji. Najprej je gospa Karen Edberg, potem pa še gospa Ladford. 30 sekund, prosim. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie komisarzu. Hvala. Prepričan sem, da se bo komisija vključila v pogajanja o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Eno od pomembnih vprašanj je odnos med Evropskim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Torej, kakšna je vloga komisije pri teh pogajanjih, ko gre za pravico sodišča Evropskih skupnosti za tolmačenje evropske zakonodaje? Še gospod Latford? Ja, tehnično in pravno gledano razumem odgovor gospoda komisarja, ampak ko gre za zavezanost človekovim pravicam in njihovem spoštovanju, pa politično gledano, to nima nobenega smisla. 27 držav članic mora spoštovati te pravice in s tem pristopom Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic bodo morale tudi te spoštovati. Kako torej spoštujemo sedmi člen in mehanizem, ki je tam zapisan? Potrebujemo mehanizme za spremljanje. In to kaže, kako je komisija šipka in nestroga pri uveljavljanju teh zahtev. Komisija, izvolite, želite odgovoriti? Uh, uh, well, uh, No, pogajanja morajo zagotoviti, da so ustrezne notranji nadzor Evropskega središča za človekove pravice v veljavi tudi v primerih, ko gre za neskladnost nekega dejanja, ukrepa, institucije, agencije Evropske unije ni v skladu s tem. Sodišče evropskih skupnosti ni imelo priložnosti razsojati o združljivosti tega akta z drugimi akti na ravni Evropske unije. In zato se mora omogočiti sodišče evropskih skupnosti, da, ocenijo, da se oceni, kakšen je odnos z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic zaradi tega pa ne sme priti do nerazumnih zamud pri gotavljanju tega vprašanja. Uh, no, razumem, kaj ste želeli povedati. Čas, ki ga imamo na voljo, pa je žal omejen. No, izvolite. Ali lahko odgovorite še na moje dopolnjeno vprašanje? Gospod komisar, člena 6 in 7 kako si jih razlagate in kako bi vzpostavili mehanizme za nadzorovanje kršitev? Uh, so, could... Lahko vas obvestim samo, da se delo v svetu Evrope nadaljuje, se želijo izboljšati izvajanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Delo torej poteka hope it does not take too long. Thank you, Commissioner. Um, now we move. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa vprašanje številka 17, gospoda Papa Nikolao. Gospod komisar, izvolite. Spoštovani poslanec, odgovarjam vam, da je komisija svetu podala predlog za sporazum med Evropsko unijo in državami članicami in Lichtensteinom za boj proti davčnim utajam in davčnim goljofijam, zato da bi prišlo do izmenjave podatkov v davčnih zadevah. Poleg tega je komisija svetov predložila tudi predlog za mandat za odpiranje pogajanj z Andorom, Monakom in Švico. Osnutek sporazuma z Lichtensteinom in osnutek mandata, še vedno čakata na obravnavo v svetu, saj imajo nekatere države članice pridržke in to povezujejo z revizijo direktive o prihrankih. Ti predlogi sporazumov in mandata pa ne smejo biti, po mojem mnenju, talci revizije direktive o prihrankih. Saj se moramo boriti proti davčnim goljofinjam in davčnim utajam, saj je to finančnem interesu nas vseh. Komisija nima konkretnih informacij, ki bi kazale, da bi države, v katerih, v katerih državah evropski kapital večinoma ustanovi offshore podjetja. In poleg tega menimo, da bodo dvostranski sporozumi oziroma večstranski sporozumi o mednarodnem sodelovanju bili osrednjo orodje za boj proti davčnim utajam in goljofijam. In tukaj sledimo trem načelom. Transparentnost, izmenjava informacij in poštena davčna konkurenca. Cilj te politike ni to, da se borimo proti davčnimi oazami kot takimi, ampak da dosežemo čim več sporazumov s čim več državami zato da se zagotovi sodelovanje in transparentnost. Zato se je svet strinjal s temi načeli in ugotovil, da jih moramo spodbujati na čim širšem geografskem območju. Osnutek sporazuma s Lichtensteinom in osnutek mandata z drugimi pristojnostmi predstavljajo prvrstne primere za dosleden pristop. To je večstranski okvir za postavljanje minimalnih zahtev za izmenjavo informacij in za pomoč vseh strani, kar ne bi omogočilo državam članicam Evropske unije, da se bolje borijo in bolj učinkovito borijo proti davčnim utajam in goljofijam. Komisija želi narediti še več za to, da spodbuja transparentnost izmenjavo informacij in pošteno davčno konkurenčnost, ko gre za tretje države. Predvsem preko pobud ki si za cilj zadajo izboljšano upravno sodelovanje in tudi kodekse upravljanja davčnih utaj, pa tudi želimo sodelovati z državami v razvoju pri spodbujanju korporativnega upravljanja v davčnih zadevah. Vsem tem se ukvarjamo pri naših odnosih s tretjimi državami. Komisija je zelo dejavna tudi pri v okviru mednarodnih organizacijah, kot je OECD, predvsem globalnem forumu za izmenjavo informacij in v procesu pregleda sovrstnikom. Hvala lepa. Še dopolnjeno vprašanje gospoda Pape Nikolaja. Izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. No, v skladu s pravili in tem, kar ste pravkar povedali, države članice zaradi lastnih postopkov preverjanja ne bodo mogli obravnavati in se spopasti tem resnim problemom. Kaj te to vrstne davčne utaje in goljufije res prispevajo k večjim kapitalskim tokovom, ki ne temelijo na prihodkih, ampak na utaji in izogibanju davkom. Japonske oblasti ali ameriške oblasti že izvajo nekaj podobnega, čeprav nimajo tako strogih pravil, ampak zaradi teh pravil so, se je število davčnih oaz precej zmanjšalo. Zanima me, kakšna je strategija komisije, kaj namerava komisija narediti v primeru tega, torej, če ta dosedanja prizadevanja ne bodo dovolj. Gospod komisar, izvolite. Well, uh, all, uh, Hvala lepa. No, najprej naj rečem, da se pogajamo. da se pogajamo v imenu 27 držav članic. Zavzeli smo večstranski pristop Pogajamo se o vprašanjih povezanih z davčnimi golefijami in utajami. To, kar ste rekli, je res zanimivo. Preučujemo različne možnosti, kako bi se še učinkoviteje borili proti davčnim goljofijam in utaji. Kot ste sami rekli, tisti, ki se s tem ukvarjajo, tisti, ki so utajevalci davkom, si ne želijo sodelovanja z nami. In naša skupina za kodeks ravnanja bo poskusila ta pravila uveljaviti ne samo na ravni držav članic, ampak želi spodbuditi tudi tretje države, da bi uporabljale načela, iz kodeksa ravnanja. Tudi na ta način bi lahko naredili korak naprej na tem področju in bili bolj učinkoviti pri boju proti davčnim utajam. Še dve dopolnjeni vprašanji. Gospod Zemka in potem Kelly. Izvolite, gospod Zemka. Hvala. Moje vprašanje je naslednje, gospod komisar. Iz vsega, kar ste povedali, gospod komisar, je videti, da je načrt sicer dober, ampak skupina držav članic to odločitev blokira. Čeprav razumem, da jih ne morete poimenovati, nam lahko poveste, koliko držav je proti in kakšne argumente uporabljajo. Verjetno obstaja neka vsebina za temi argumenti. Hvala, gospod Kelly. Hvala lepa. Danes sem poslušal razpravo danes do povdne in omenjeni sta bili tudi Norveška in eh, Švica, da imamo podobne dogovore, podobne sporazume. Obe sta izven Evropske unije in upam, da ne bo to privedlo do tega, da bi države, ki so zdaj v Evropski uniji, se odločile izstopiti iz Evropske unije. Hvala. Uh, thank you very much uh, and, uh, uh, Hvala lepa. No, glede teh sporazumov in dogovorov, naj rečem naslednje. Dve države članici še vedno ohranjata politične pridržke na ta predlog ti dve državi si želita preučiti to vprašanje in predlagata skupni pristop, pristop v obliki svežnja in to vežeta na revizijo direktive o prihrankih in na vzajemno sodelovanje. Pa tudi na predlog, ki je povezan s pogajanji s tretjimi državami. No, na tem še delamo in belgijsko predsedstvo si je to nalogo zadalo kot prednostno in upamo, da bomo lahko naredili korak naprej na tem področju. Začetek drugega vprašanja pa ni bil čisto jasen, mi ga lahko mogoče ponovili. Gospod Kelly, izvolite na kratko, če lahko ponovite. Prvi del ni bil jasen. Torej, Vprašanje je bilo povezano s tem, da je britanski poslanec rekel, da bi bila mogoče Britanija um, v boljšem položaju, če ne bi bila v Evropski uniji, saj bi potem imela podobne dogovore kot Švica in Norveška. Zlasti v luči vprašanja gospoda Papa Nikolaja sprašujem, ali mogoče ne bi morali spremeniti našega pristopa do teh držav, zato da bi jih spodbudili, da se pridružita Evropski uniji, namesto da bi bilo obratno, da bi se države članice počasi začele odločiti, da izstopijo iz Evropske unije. Hvala. Ja, no, glede tega, ali bo Britanija v boljšem položaju, če bi bila izven Evropske unije, kot rečeno, tega ne morem komentirati. To prepuščam vam. Kar pa zadeva vprašanje škodljive davčne konkurence in davčne utaje in goljofi in norveške, z norveško si pogajamo in kar precejšen napredek je že bil dosežen na tem področju, tako da upam, da bomo lahko prišli do dogovora z Norveško v zvezi s temi konkretnimi vprašanji. In kot sem rekel v svojem uvodu, sem prosil svet naj nam da pooblastilo, mandat za pogajanja za sklenitev podobnega dogovora tudi s Švico. Ampak razmere so dan danes take, da trenutno obravnavamo sedanji svežen, ki zajema tri direktive in vprašanje Lichtensteina. In ko bomo razrešili ta svežen bomo v, lahko dobili mandat za odprtje pogajanj s Švico in drugimi evropskimi državami, ki niso države članice Evropske unije. S Švico pa se že pogovarjamo o neki drugi temi, o uporabi kodeksa ravnanja, pri poslovnem obdavčenju. In nedavno je svet nas zaprosil, naj začnemo dialog s švicarskimi oblastmi, da izvemo, kako oni vidijo možnosti za izvajanje načeli skodeksa ravnanja. Komisija je že začela s tem dialogom in sicer prejšnji teden. V prihodnje pa vam bom lahko poročal o napredku na tem področju. Hvala. Mr. Um. Dobro, gremo naprej. Vprašanje gospoda Dobro, je bilo umaknjeno, to je številka 18, zdaj pa gremo lahko naprej na vprašanje številka 19. Gospod Poselt. Komisar, ki bo odgovarjal na to vprašanje, je gospod Füle. Pozdravljeni med nami. In ker je pravilo 20 minut per komisar, Pravilo je, da si vzamemo 20 minut na komisarja, tako da lahko štiri vprašanja zastavimo gospodu Filju, torej od 19 do 22. Gospod File, ko boste pripravljeni, kar izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija se zaveda te situacije in zaskrbljujočih gospodarskih um, razmer pri čezmejnem sodelovanju na tem področju. Trenutno je to eno najrevnejših območji v Srbiji. Komisija zagotavlja finančno pomoč temu območju že od leta 2000 in zavedamo se, kakšne so razlike med Južno Srbijo in preostankom države, kar zadeva življenske pogoje in javne storitve. Želimo zagotoviti, da bo ta regija, da bo to območje igralo polnovredno in polnopravno vlogo. Kar zadeva čezmejno sodelovanje v okviru instrumenta IPA za predpristopno pomoč. bo to odvisno od prihodnjega napredka pri odnosih med zadevnimi partnerji. Ves čas bo komisija podpirala pravno državo, naložbe v infrastrukturo in lokalni promet preko instrumentov, ki so nam na voljo. To pa so instrumenti Euroleksa, misija na Kosovem in tudi instrumenti v okviru letnih programov IPA za Srbijo, nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo in Kosovo. Kar zadeva Kosovo. Je sporočilo komisije z oktobra 2009 zajelo kar nekaj pomembnih predlogov. Svet za splošne zadeve jih je decembra odobril in prosil nas je, da jih začnemo izvajati. In Kosovo bo izkoristilo financiranje za projekte za čezmejno sodelovanje še letos, v drugi polovici leta. Komisija bo mobilizirala instrumente IPA za sodelovanje med Kosovom in Albanijo in med Srbijo ter nekdanjo Jugoslavijsko republiko Makedonijo v drugi polovici letošnjega leta. Vključili bomo Kosovo, Črnogoro naslednje leto. Komisija bo še vedno spremljala izvajanje pobud na tem območju preko strukturiranega dialoga z našim z organi na tem področju. In poročilo bo podano v obliki letnega poročila in sicer novembra letos. Hvala. Posolt. Gospod Poselt, izvolite. Ja, Gospod komisar, hvala lepa za vaš odlično odgovor. Prihajate iz zgledne regije, regije Gnensis in uh, sploh v regiji, o kateri govorimo, bi, kjer meje še ne bodo tako kmalo odprte, bi morali zato v tej regiji spodbujati malomejni promet. Ljudje moramo omogočiti, da pridejo do bolnišnice v bližini meje. Veliko je treba narediti na področju izobraževanja, zato bi vas resnično prosil, da to postavite v središče svoje pozornosti. Ljudje tam resnično trpijo. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa. Prav gotovo bo to ena od prioritet v tej regiji. Nisem mogel bolj obširno govoriti o pomenu regionalnega sodelovanja sploh eh, v tem delu. Vprašanje, ki ste ga postavili. tukaj sem govoril o RCC, o svetu za sodelovanje, ko sem prišel iz skupne konference. To naj bi koristilo regionalnim organizacijam in državam in državljanom v tej regiji. Hvala lepa. Imam še dve dodatne vprašanje, gospod Čutes in gospod Papa Nikolao, gospod Huntis. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod eh, komisar, prav gotovo veste, da je situacija v, na Kosovo eksplozivna. Prejšnji petek je eksplodirala granata, ki je bila izstreljena na srpske demonstrante, ki so demonstrirali proti delovanju vlade v Mitrovici. 22. julija bo sodišče v Hagu izreklo sodbo glede neodvisnosti Kosova. Zato me zanima, a je spostavitev nekega urada provokacija, a ne bi se mogli temu izogniti. Gospod Papa Nikolaj, tudi 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsedujoči vprašanje čezmejnega sodelovanja je zelo pomembno. Zahvaljujem se komisarju za odgovor, pa vendar bi želel poudariti, da je popolnoma nesprejemljivo, da imamo takšen naslov in uh, ime Makedonija, gre za firom, za bivšo Jugoslavijsko republiko Makedonijo, to je uradni naslov. Potekajo sicer eh, pogajanja glede imena, ampak eh, to eh, ime še ni uradno, zato je nemogoče, da imamo takšno ime na zaslonu. Hvala lepa, gospod komisar, želite odgovoriti, kot pač lahko in želite. Hvala lepa eh, za to možnost izbire. Neko sem se pogovarjal z ministrom, predsednikom Grevskem in pa Andrejovom. Sem ugotovil, da so pogajanja glede rešitve vprašanja, ki ste ga omenjali, že predvsej napredovala. Tako da upam, da v obi državi izkoristili priložnost eh, za reševanje tega vprašanja. Tako da bo državi za glavno mesto Skopje omogočilo začetek pogajanja za pridružitev. Kaj pa zadeva prvo vprašanje? Pred nekaj tedni sem bil v severnem delu Kosova, kjer smo otvorili nekaj evropskih pisarn in se pogovarjali o izvajanju programov ter o tem, kako bomo zagotovili, da bo to, kar želimo narediti za državljane eh, Kosova in državljane drugih eh, eh, držav v tej regiji resnično prijelo tako, da bo prišel do vseh ljudi. prav imate, ko pravite, da je bilo pred sodbo, da moramo pred eh, sodbo mednarodnega sodišča v Habu preprečiti vsakršna dejanja, ki bi zaostrovala eh, situacijo. Gospa Ešten, podpredsednica komisije in visoka predstavnica za zunanje politiko, je vodila telefonski pogovor z voditelji v Prištini in Beogradu glede tega obžalovanja vrednega incidenta ter jih je pozvala, da nadaljujejo z politiko izogibanja to vrstnim dejanjem. Pred eh, izrekom sodbe sodišča. Hvala lepa. Gospod Jokar se je avtorica naslednjega vprašanja, vendar je ni tukaj, tako da nadaljujemo z naslednjim vprašanjem gospoda Huntisa. Gre za vprašanje 21. Ko boste pripravljeni, gospod komisar, lahko odgovorite. Kar nadaljujete. Eh, hvala lepa. Komisija eh, povdarja, da je vedno znova pozivala Turčijo, da popolnoma izvaj dodatni protokol k pridružitvenem sporazumu in da odpravi vse ovire za prost pretok blaga, vključno z omejitvami neposrednih prometnih povezav z Ciprom. Komisija bo še naprej poročala o vseh zadevah, ki so vključene v deklaracijo z leta 2005 in bo podala objektivno poročilo o napredku ali pomanjkanju napredka pri teh zadevah, kot je to storila že lansko leto in v prejšnjih letih. Se pravčujem, gospod komisar. Gospod Poselt. Gospod Poselt. E, bi lahko sneli slušalke, če se nameravate prepirati, ker je vaš glas zelo glasen. Torej, Prosim, da snajte slušalke, če se namravite prepirati, ker motite komisarja. No, zdaj bom ponovil zadnji stavek. Komisija bo ocenila situacijo in iz tega potegnila svoje zaključke. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Čuntis, za pol minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš odgovor. E, podal bi dodatno vprašanje. V zadnji izjavi je predsednik Ciperske republike govoril o odpiranju novega poglavja iz dostopa do pristanišča Fimakos. Menil je, da bi lahko Eh, to bi se še delovalo pod okriljem Evropske unije. Podoben predlog je bil podan pred nekaj leti. Združeni narodi so imeli pozitivno ceno. Kakšno je vaše mnenje glede tega vprašanja? Hvala lepa. Uh, Veliko zadev imamo na mizi, s katerimi se moramo ukvarjati neposredno ali posredno pri iskanju rešitve za ciprsko vprašanje. Vloga komisije je tukaj popolnoma jasna. Ne samo, da podpiramo proces, ki ga vodi Evropska unija, ne samo, da podpiramo eh, obi vodi, da najdeta rešitev za vprašanja. Poleg tega je predsednik komisije poslal svojega posebnega odposlanca, ki proučuje te zadeve v povezavi z ukrepi v zvezi z Evropsko unijo. Poleg tega imamo določene teme, ki so prav tako nekako povezane, vse skupaj pa niso nujno v središče naše pozornosti. Ena od teh tem je ta, ki ste jo omenjali vi. Vloga komisije Uh, uh, uh, je v tem, da poziva obe strani, kot tudi druge države, ki se zanimajo za to vprašanje in ki so povezane s tem vprašanjem, da so ustvarjalni, da sta obe strani ustvarjalni pri iskanju rešitev in da najdeta na koncu neko rešitev, ki bo rešila tudi ta problem. upamo pa, da bo vprašanje, ki ste ga postavili vi, rešeno v okviru celovite rešitve. Uh, Preden pridemo gospodu Kelijo in njegovim dodatnem vprašanju, naj vam povem, da bomo končali ob 20.30. Razlog tem je ne samo, da je to predvideno v dnevnem redu, ampak tudi Tolmači potrebuje nekaj časa do zamenjave ob 21. Naslednji komisar, gospod De Hucht, bo začel ob 2015. In ker so 27, 28, 29, 30 in 31 nedopustna vprašanja, bo začel gospod De Hucht z 32. vprašanjem gospoda Tarabele. Vprašanje gospoda Krulja nismo bili obveščeni o kakšnem odosilu za gospoda Crowleya, Crowleya in zato bo se to vprašanje presedilo k eh, vprašanju gospoda Hobita in bo odgovorjeno eh, skupno. Toliko v informacije, zdaj pa nazaj gospodom Kelju, gospodu Kelju. Eh, to je vaš drugo in uh, zadnje dodatno vprašanje. Gospod McGinnis, čez vprašanje, ki smo se mi postavili jaz in ostali, glede Merkosurja, nedopustni, ker niso dobra vprašanja. Potem je to eno, po drugo pa je, ker je to na dnevnem redu za sredo. Tukaj smo pritiskali na to, da bi sprejeli ustrezni sporazum. Mislim, da vprašanja niso nedopustna in da bi jih morali obravnavati danes. Tukaj je kar nekaj kolegov, ki bodo zahtevali isto. Naj vam povem, zakaj smo postavili ta vprašanja za ta krok vprašanj komisiji. Zaradi tega, ker bo debata tudi v četrtek. Gospod Nikolsen. Ne bom zavlačeval, ker razumem, da nam zmanjkuje časa. Moram pa povedati, da se bolj nastrinjam z besedami gospe McGinnis moram povedati, da sem zelo jezen eh, eh, zaradi načina, kako to obravnavati. Vem, da so tukaj določena pravila, ampak eh, ta vprašanja bi morala biti postavljena danes, zaradi tega, ker bi dobili boljšo podporo za jutrišnjo debato. Oba sta avtorja ustnih vprašanj in seveda vam lahko čestitam, da so to dobila na dnevni red v četrtek in takrat bomo imeli tudi več možnosti eh, za razpravo, tako da bi s tem zaključil s to temo, vendar hvala za vprašanja. Gospod Gallagher je še tudi nekaj povedal. Eh, eh, predsedniku sem sporočil, da bom sam prevzel vprašanje Crowley. Ampak gospod Crowley nas ni obvestil in uh, povedali so mi, da je to zahteva. Če boste imeli nekaj potrpljenja in počakali, potem bomo videli, kako bomo napredovali. Zdaj zadnji dodatek eh, k vprašanju gospoda eh, Čuncisa. Gospod Kelly, bolj me zanimalo vprašanje ciprskih turških športnikov, če bo komisija na to želela odgovoriti, ker sem sam eh, zagran eh, športnik, eh, bi rekel, da bi morali omejevati športnike samo njihove lastne omejitve. Zato bi morali reševati zadeve tudi preko olimpijskega komiteja in komisija narediti, komisiji ne moremo prepustiti, da naredi vse sama. Gospod komisar, hvala lepa. glede tega specifičnega vprašanja moram povedati, da je problem izolacije ciprsko-turških športnikov in športnic nekaj, kar bi morali rešiti v notranje ciprskem dialogu. Tukaj imamo potekajoča pogajanja in iskanje rešitev. In ta okvir je dober okvir. Evropska unija nima nobene pristojnosti za poseganje v te zadeve. Situacija pa izhaja iz problemov, ki jih je še treba rešiti na Cipru. Komisija podpira vodi obeh skupnosti na Cipru v pogajanjih eh, in reševanju problemov Cipra. Hitra rešitev ciprskega vprašanja bi hitro odpravila težavo, ki, o kateri postavlja vprašanje članice Evropskega parlamenta. Prav gotovo bi morali imeti turški športniki in športnice pravico eh, sodelovati v športnih eh, prireditvah, eh, če to želijo. Na vsak način pa je to vprašanje za notranji sipski dialog. Hvala lepa. Zdaj k vprašanju 22. gospoda Mičela, komisar, ko boste pripravljeni, prosim, da odgovorite, gre za bližje vzhodni mirovni proces. Uh, Evropska unija je velik akter v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, tako teoretično kot praktično. Na politični ravni je vloga Evropske unije naslonjena na tesno sodelovanje z vsemi partnerji v tej regiji. Evropska sosedska politika je ponudila okvir za bilateralne odnose ki jih lahko prilagodimo potrebam vsake posamezne države. Srečanje v okviru evropske sosedske politike dajo priložnost za kontinuirana, stalna in robustna pogajanja, tudi tistva, ki so povezana z bližnjevzhodnim mirovnim procesom. Evropska unija je izkoristila ta srečanja z izraelci in palestinci za soočanje z različnimi vprašanji, političnimi vprašanji, vprašanji eh, povezani s človekovimi pravicami, situaciji na terenu, našo pomoč in tako naprej. V vseh je, eh, primerih je, je ta okvir omogočil stalen pretok informacij in preprečevanje zlorab. Na praktični ravni Evropska unija poudarja svojo podporo tej regiji na osnovi bilateralnih eh, posvetovanj v okviru evropske sosedske politike. Naprimer je Evropska unija svetovalec pri izgradnji palestinske države in izboljšanj situacije ljudi na Bližnjem vzhodu. Evropska unija je stalno podpirala multilateralni pristop eh, k bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Unija za sredozemlje ponuja novo možnost eh, za izvajanje mirovnega procesa na bližnjem vzhodu in sodelovanje vseh držav iz regije. Poleg tega Evropska unija skupaj z eh, Združenimi državami, Rusijo in Združenimi narodi predstavlja člana kvarteta, ki eh, spremlja trenutna zbliževalna pogajanja med Izraelci in Palestinci. 19. marca 2010 smo se srečali in ugotovili, da bi morali ta mirovni načrt, ki smo ga sprejeli, izpolniti v 24 mesecih. Hvala lepa, gospod Mitchell. Hvala komisarju za odgovor. Ali je komisar zaskrbljen na tem, da arabske države vedno znova ne izpolnjujejo svojih zahtev, kar zavez, kar zadeva humanitarno pomoč v regiji? Mislim, da so samo, leta, eh, samo enkrat v 20 letih to izpolnili, medtem ko dokoplačevalci izpolnjeno svoje zahteve tudi v najtežjih časih tukaj pri nas v Evropi. Eh, in pa kar zadeva informacije strani UNRE, eh, prizadevanja nevladnih organizacij naj bi uspešno izvajali pritisk na izraelsko vlado, kar zadeva humanitarno pomoč. Nam pa tega ni uspelo narediti. Vsi vemo, kakšen bo izid. Eh, prišlo bo do pristopa dveh držav in imamo časovnico. Ali potrebujemo nove načine, kako posredovati naše sporočilo tako izraelcem kot palestincem v tej regiji? Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Naj nadaljujem tam, kjer ste vi zaključili, gospod Mičel. Mislim, da smo kar najbolje izkoristili tiste kanale, ki jih imamo in poskušamo najti nove. Bližnjo vzhodni mirovni proces v tej regiji je področje, kjer zelo tesno sodelujemo z visoko predstavnico in predsednico komisije, gospo Ashton. To je področje, kjer upamo, da bomo priča sadovom post-lizbonske eh, zunanje politike Evropske unije in nove politične službe za zunanje delovanje ter eh, tudi sodove novih instrumentov, kar zadeva zunanjo politiko. Kar zadeva prvi del vašega vprašanja, eh, lahko rečem, da sem ponosen, da je Evropska unija ena od največjih eh, darovalcev in ponosen sem na to, da Evropska unija zdaj to pomoč usmerja v eh, izgradnjo države. E, istočasno pa sem zaskrbljen, ker druge države, e, sploh bogate države v regiji, ne počnejo dovolj za to, da bi e, pravzaprav bile sploh primerljive z našimi prizadevanji. Hvala. Torej, za voljo reda Gospod Mičel, prosim, ponovite, kar ste rekli v mikrofon. Hvala, predsedujoči, se opravičujem. E, drugi del vprašanja je govoril o tem, kako posredovati naše sporočilo na drugačne načine. Nevladne organizacije eh, imajo očitno boljše metode, mi pa potem izpademo kot eh, nevešči. Eh, hvala. Gospod predsedujoči, sem mislil, da sem odgovoril na ta del vprašanja že prav na začetku. Eh, In uh, moj odgovor je pravzaprav, da potrebujemo nove kanale komunikacije in glede tega tesno sodelujemo eh, s podpredsednico komisije in visoko predstavnico. Pogovarjamo se o tem, kako se tega najbolje lotiti in kako tukaj uporabiti instrumente, ki jih ima na voljo služba za zonanje delovanje na podlagi Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala, gospod Davis, pod vprašanje. Hvala, predsedujoči. Naš poseben odposlanec Tony Blair daje vtis, da eh, Izrael namerava odpraviti blokado gaze, vendar pa je predstavnik UNRE danes povedal, da čeprav zdaj dovoljujejo uvoz hrane, pa si ljudje ne morejo privoščiti, da bi to hrano kupili, ker ni, ni, ni dovoljeno uvoz ničesar drugega, kar bi jim omogočilo trgovino ali kakršen koli drugačen prihodek. E, torej, Izrael poskuša zavajati, naš parlament je pozval svet in komisijo naj nehata govoriti in naj začneta ukrepati na podlagi pridružitvenega sporazuma. Na podlagi tega namreč komisija ima možnost vplivati oziroma izvajati pritisk na Izrael. Kdaj bomo torej priča eh, konkretnim ukrepom za to, da bo dejansko se razmere v Gazi izboljšale? gospod komisar. No, če sem povsem iskren, nisem prepričan, da je pridružitveni okvir v tem primeru najboljši način izvanja pritiska na kogarkoli. Eh, poslanec se zaveda eh, pripravljenosti Izraela, izraelske države, eh, da eh, pridobi tako imenovani napredni status, kar zadeva odnose z Evropsko unijo. Vendar pa. Eh, Evropska unija tukaj zaenkrat ne daje pozitivnih odgovorov. Tisto, kar je v tem trenutku potrebno, je politična rešitev na zaprtja gaze. Gospa Eštonova, je pravzaprav vsakodnevno vključena v reševanje tega problema. Tudi sam sem nameraval obiskati regijo, vendar sva se z gospod Eštonovo dogovorila, da bo najbolje, če najprej poskušamo najti politično rešitev, da poskušamo uh, odpreti to regijo in da šele potem uh, komisija pride tja in uh, preuči, kako lahko uh, priskrbi tisto, kar regija najbolj potrebuje, ne samo pomoč. Opravičujem se, uh, gospe Latford, ki je odšla iz dvorane, vendar že prej sem nakazal, da verjetno ne bomo uspeli obravnavati njenega vprašanja, vendar pa zdaj lahko to naredimo, kajti tisti, ki so zastavili vprašanje gospodu Dekuhtu, niso v dvorani. In zato zdaj prehajamo na vprašanje številka 26 gospoda Črneckega, ki ga danes nadomešča gospod Losovi. Torej, 26 vprašanje, gospod komisar, če ste pripravljeni. You, uh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči spoštovanje človekovih pravic in temeljnih vrednot ter spoštovanje demokratičnih standardov sta v srču Evropske sosedske politike. Komisija nadzoruje izvajanje akcijskega načrta za Gruzijo in Azerbajdžan že od leta 2006, ko so bili akcijski načrti podpisani. Eh, ta nadzor se eh, zabeleži v letna poročila o napredku, ki jih komisija pripravi vsako leto spomladi. Kar zadeva Azerbajdžan, je lanska ocena pokazala neuravnovešen razvoj na področju demokratizacije in človekovih pravic. Pribeležili smo si določene pozitivne spremembe, še naprej pa smo zaskrbljeni predvsem zaradi svobode izražanja in svobode medijev. To je ocena, s katero se je strinjal tudi Evropski parlament v svoji resoluciji 17. novembra 2009. Kar zadeva Gruzijo, je država leta 2009 dobro napredovala, kar zadeva akcijski načrt, še posebej na področju vladavine prava kar zadeva reformo pravosodja, dobro upravljanje in tudi na področju boja proti korupciji. Vprašanja človekovih pravic so redno predmet razprave tudi v okviru dialoga o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Gruzijo, Eh, ki se je sestal dvakrat leta 2009 in se bo ponovno sestal ravno ta teden v Tbilisiju, kjer bodo pregledali dosežen napredek. Komisija spremlja razvoj dogodkov v obeh državah in spremlja tudi izvajanje zavez, ki so bile sprejete. Komisija še naprej eh, opozarja na svoje pomisleke tako eh, organe v Gruziji kot v Azerbajdžanu na različnih ravnih. V letnih poročilih komisija ocenjuje napredek eh, držav pri uresničevanju akcijskega načrta. Ravno tako pa se bo od prihodnjega leta naprej tukaj odražalo tudi uresničevanje načel vladavine prava in človekovih pravic. Vzhodno partnerstvo ponuja nove, bolj ambiciozne sporazume med Evropsko unijo in temi državami, če bodo te sposobne sprejeti določene zaveze, tudi zaveze, kar zadeva obvodenje in upravljanje. Najlepša hvala, gospod Vlosovič imate besedo za dopolnilno vprašanje. Imate 30 sekund. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Vprašanje pa je pravzaprav govorilo o nagradah in spodbudah ali to kaj takega obstaja in ali namerava komisija to vrstne nagrade in spodbude tudi podeliti. Če kdo eh, izpolni določene kriterije, si za to zasluži kakšno nagrado. Hvala, gospod komisar. Strinjam se s tem, da gre pri sosedski politiki tudi za nagrajevanje reform. Bolj, ko so partnerice zavezane reformam, bolj dejavna je komisija pri podpiranju držav in pri spodbujanju eh, in izvajanju reform. Če si ogledate države, ki sodelujejo v vzhodnem partnerstvu, vidite, da ta pristop pravzaprav deluje. Imamo enak instrument, eh, pridružitveni sporazum in eh, imamo tudi eh, določen dokument v zvezi z mobilnostjo oziroma z vizumskim vprašanjem. In če si pogledate države, ki sodelujejo v vzhodnem partnerstvu, Eh, vidite velike razlike v njihovem pristopu do reform in pa ustrezno vidite tudi razlike v pristopu komisije k tem državam. Eh, če navedem Moldavijo kot primer, tu je država, s katero smo začeli pogajanja o pridružitvenem sporazumu. Z njimi smo začeli tudi že dialog o vizumih in zelo kmalo bomo začeli tudi pogajanja o sporazumu o gospodarski integraciji. Najlepša hvala. No, najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa prehajamo na vprašanje gospodu De Huhtu. Zelo me veseli, da se nam je gospa Makova pridružila. Torej, lahko začnemo. Gospoda Tarabele ni, zato njegovega vprašanja ne bomo obravnavali, ampak pravzaprav lahko skupaj odgovorite na vprašanje gospoda Tarabela in gospe McCaven. Ko boste pripravljeni, gospod komisar, lahko kar odgovorite. Najlepša hvala, predsedujoči pravična trgovina eh, in pobude na tem področju eh, igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju razvoja in eh, osveščanju potrošnikov. Ena največjih prednosti je, da gre za eh, nevladni sistem. Eh, V svojem sporočilu leta 2009 v zvezi s temi schemami mora biti vključenost vlade omejena, zato da to ne posega v eh, dinamičen razvoj in v preference potrošnikov. Eh, zaskrbljeni smo bili zgolj zaradi eh, morebitne zmede pri potrošnikih. Zato smo poz, eh, pozvali tudi upletene institucije, da posredujejo jasne informacije o standardih, ki veljajo za posamezne scheme. Naprimer, eh, službe komisarja Tejanja in Barnjeja so sprejele Eh, vodilno vlogo, kar zadeva socialno odgovorno naročanje, javna naročila. Komisar Dali eh, se ukvarja z ozaveščanjem potrošnikov eh, in tako naprej. Generalni direktorat za trgovino igra vlogo koordinatorja in skrbi za to, da so pobude dosledne in v skladu z našim sporočilom iz leta 2009. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Gospa McKeven, imate dopolnilno vprašanje? Najlepša hvala, uh, gospod komisar. Zelo me veseli, da se boste usklajevali. Uh, vaše službe bodo torej vodilne, kar zadeva pravično trgovino. In zanima me, v kolikšni meri sodelujete z gospodom Barnjejem, kar zadeva socialno odgovorno naročanje. To je namreč potrebno, kajti pred nekaj tedni smo izvedeli, da je v besedilu bilo vključeno besedilo, ki bi škodovalo pravični trgovini. Na srečo je gospod Barnje interveniral. Uh, Eh, torej, ali vaše službe igrajo vlogo koordinatorja in ali se povezujete z drugimi službami ter kako to pravzaprav deluje v praksi. Hvala, gospod komisar. Gospod predsedujoči, to seveda deluje na ravni sodelovanja med službami. Skrbimo za usklajevanje in e, sicer za kar e, najpogostejše sodelovanje z drugimi službami, ki so upletene. Vse to pa počnemo na podlagi sporočila iz leta 2009. Če e, je potrebno, pa e, se seveda tudi neposredno pogovarjam s kolegi komisarji. Najlepša hvala za ta jedrnat odgovor. Gospod komisar, 34. vprašanje je brez, eh, ne bo obravnavano. Je pa z nami gospod Havit in če lahko na kratko odgovorite, bom zelo hvaležen. Eh, omenil sem že, da bomo končali ob pol devetih, ker morajo tolmače tudi kaj pojesti, preden se vrnejo ob 21. Torej 35. vprašanje o osnutku eh, prostostrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kolumbijo. O tem govori tudi 36. vprašanje gospoda Martina. Gospod komisar, izvolite. Gospod predsedujoči, res zelo na kratko, ker gre za temo, o kateri bi lahko nadolgo govorili. Naj samo povem, da so pogajanja o prosto trgovinskem sporozumu bila pred kratkim končala, vendar pa sporozum še ni bil eh, uradno parafiran. Eh, trenutno ta, to besedilo pravno preučujemo, zato da bomo zagotovili skladnost besedil v angleščini in španščini. Verjetno se bo to končalo letos jeseni in ko bo besedilo končano, bo besedilo predloženo svetu v podpis in eh, za sprejetje prostotrgovinskega sporazuma. To bo potem predloženo. Eh, tudi eh, parlamentu, ko bo svet sprejel svoj končni sklep. Ni jasno, po, eh, kdaj se bo to zgodilo, ampak verjetno bo to v drugi polovici leta 2011. Eh, ne vemo, ali bodo morali eh, sporazum potrditi tudi nacionalni parlamenti. Eh, Ugotovili bomo, kakšen bo postopek, takoj ko bo ta sporazum eh, končan. Bomo pa seveda tukaj upoštevali tudi novo porazdelitev pristojnosti, kot jo predvideva Lizbonska pogodba. Lahko potrdim, da eh, sporazum s Kolumbijo in Perujem vključuje tudi eh, konkretno klauzulo o človekovih pravicah in v primeru do kršitev lahko pride do enostranske ustavitve izvajanja sporazuma. Eh, do take ustavitve lahko pride z odločitvijo sprejeto s kvalificirano večino v svetu. Eh, to pa lahko predlaga tudi visoka predstavnica v skladu z 289 členom Lizbonske pogodbe. Celotno besedilo sporazuma, tudi klauzula o človekovih pravicah, je bil predložen odboru in ta potem, ko so bila pogajanja končana. You, see, Najlepša hvala. Mislim, da je tudi gospod Martin z nami. Obe dopolnili vprašanje bomo vzeli skupaj. Najprej gospod Howitt, potem pa gospod Martin. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Ali lahko komentirate, ali se zavedate, dok, da obstajajo dokumenti obveščevalnih služb, ki kažejo, da je prišlo do nezakonitih eh, obveščevalnih dejavnosti na evropskih eh, tleh proti eh, budilih tudi delenu belgijskemu aktivistu za človekove pravice, eh, proti Amnesty International v Madridu ki, ki je tudi pomembna organizacija za človekove pravice in tudi proti pododboru za človekove pravice našega parlamenta. Ali misli, da je, so to relevantne informacije, ki jih je potrebno preiskati in ali bo to vplivalo na to, kako bomo v prihodnje ravnali glede eh, osnutka sporazuma s Kolumbijo. Hvala, gospod Martin. Visoka predstavnica pravi, da bodo človekove pravice del eh, vseh naših zunanjih politik. Ali lahko komisija pove, kako. Eh, naj bi se Kolumbija odzvala na podpust tega sporazuma. Ali eh, imate kakšne dokaze, da bo to eh, pripomoglo k izboljšanju razmer na področju človekovih pravic, ne k poslabšanju? Pozdravljam dejstvo, da je vključena klauzula o človekovih pravicah, ampak preden podpisimo ta sporazum, moramo biti prepričani, da bo to izboljšalo človekove pravice in ne poslabšalo. In zanima me, če je bila izvedena kakšna ocena. Hvala. Gospod komisar. Predsedujoči. Najprej, kar zadeva domnevno eh, vohunjenje obveščevalnih služb. Eh, zavedamo se, da obstajajo poročila o tem in zadevo jemljemo zelo resno. Komisija eh, je izpostavila to vprašanje tudi v dialogu z kolumbijsko vlago, tudi eh, med eh, obiskom njihovega predstavnika pri komisiji marca 2010, pa tudi v okviru eh, Eh, naših delegacij v Bogoti in še naprej bomo eh, zelo podrobno spremljali to področje. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Martina, da eh, izvedli smo določene ocene in konec koncev gre tukaj za politično oceno. Veste, kakšna sredstva so na voljo, mislim, da so ustrezna. Strinjam pa se z vami, da preden govorimo o Eh, sredstvih, moramo biti prepričani, da je sam pristop k prostotrgovinskemu sporozumu tak, da bo to izboljšalo človekove pravice in jih ne bo krnilo. In eh, moja osebna politična ocena je, da glede na razmere v Kolumbiji eh, bo sklenitev tega prostotrgovinskega sporozuma Eh, ugodno vplivala na človekove pravice. Najlepša hvala, gospod komisar, hvala kolegom in kolegicam za vprašanja. Eh, predsedujoči Evropskega parlamenta je posem nepristranski, ampak eh, upam, da bo nizozemska zmagala. Hvala. Ja,